Pet minut vam dam časa za predstavitev. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Hvala lepo, da ste mi dali priložnost, da vam povem več o delu delegacije Evropskega parlamenta, ki je opazovala predsedniške volitve v Kyrgyzstanu. Šest nas je bilo v delegaciji in najprej se želim zahvaliti kolegicam in kolegom za podporo in odlično sodelovanje ko smo bili v Kirgizistanu. Hvala sekretarijatu in osebju za dobro upravljeno delo. Kirgizistan se že nekaj časa obravnava kot najbolj odprta in demokratična država v osrednji Aziji. Evropski parlament v tej državi opazuje volitve že od leta 2005. To je zgleden primer. Kirgizistan je na dobre poti in mislim, da bi jih morali spodbujati. Te volitve so bile še posebej pomembne, zato ker so prispevale k temu, da so se ukrepile demokratične institucije. Zagotovili smo, da je šlo za miroljuben prenos moči od enega izvoljenega predsednika do drugega. Volitve so bile res svobodne, nismo vedeli, kdo bo zmagal, pričakovali smo tudi drugi krok gospod Čempekov, ki ga je podprl Adam Bajev, odhajajoči predsednik, je zmagal v prvem krogu s 55 odstotki. Gospod Babanov je dobil 34,5, volilna odeležba pa je bila nekaj več kot 56 odstotna. Gospod Babanov se je pritoževal zaradi nepravilnosti glede izvedbe volitev, ampak priznal je poraz, rekel je, ljudje so spregovorili. Ta odgovor je zelo spodbuden. Čeprav smo se prejšnji teden uspeli mm, informirati, da je gospod Bapano odstopil kot vodja opozicije v parlamentu in to je storil, ko se je razvedelo, da je predmet kazenske preiskave. To je nekaj, česar oziroma čemur smo pogosto priča v, v Srednji Aziji. Predsednik je odstopil, trenutni predste, predsednik, ampak videti moramo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Babanov je obiskal Kazahstan in gospod Azerbajev, predsednik tam, ga je sprejel. To pa je povzročilo napetosti med obema državama in še vedno so vidne posledice tega. Delegacija Evropskega parlamenta je bila del širše misije za opazovanje velitev, tam so bili tudi predstavniki OSE in ODIR in tudi Svet Evrope. Kot običajno smo sodelovali pri pripravi uvodne izjave, ki smo jo predstavili na tiskovni konferenci. Kopijo tega lahko vidite v svojih dosjejih pred volitvami, smo se srečali z premijem Izakovom in zunanjim ministrom Abduldajevom, prav tako smo se srečali z oblastmi, političnimi strankami, mediji, civilno družbo in našimi veleposlaniki. Na teh srečanjih smo se lahko naučili veliko o razmerah pred volitvami. Na dan volitev smo se razdelili v tri ekipe v treh mestih pokrili smo tako urbana kot tudi neurbana področja. Spremljali smo štetje glasov in tudi druge dejavnosti. Volitve so bile res poštene in svobodne in volivci so svobodno odločali. Kandidati so lahko v splošnem kampanju izvajali svobodno, ampak kar nekaj vprašanj je vseeno bilo razlogov za skrb. Gospod Panceri je že opozoril na to, on je predsednik skupine oziroma odbora DROA. To je bilo še preden smo šli v Biškek. Kar nekaj je bilo omejitev glede svobode tiska, bilo je tudi nekaj poskusov črnjenja novinarjev in poskusov cenzure. Organizirane so bile televizijske razprave, to je prispevalo k pluralizmu, ampak televizija v splošnem ni zagotavljala dovolj raznovrstnih in objektivnih informacij. Pozdravljamo pa vlogo civilne družbe, kajti s tem se je povečala preglednost volilnega procesa. Vendar slišali smo tudi poročila o tem, da so v zadnjih letih predstavniki civilne družbe pod vedno večjim pritiskom. Prav tako je odprtih nekaj kazensko-pravnih postopkov in člani opozicije so za zapahe. Očetovska stranka oziroma stranka domovine je še posebej prizadeta, zato ker so njenega predsednika vključili v kazenski postopek. Obečevalna služba Kegizistana je aretirala člana opozicije, ki je bil tudi kandidat za predsednika, naj bi organiziral nerede obveščevalne službe. Trdijo, da je ta gospod organiziral vojaški udar v primeru, da bi gospod Bobanov izgubil volitve. Vsi ti pomisleki presegajo volilno obdobje, zato je zelo pomembno, da v Evropski uniji še vedno spremljamo Kirgizistan in njihovo pot k demokraciji in svobodni družbi. Evropska unija ima sistem GSP, ki še posebej spodbuja dobro upravljanje. Povedati želim, da sem že pisala predsedniku odbora INTA, to je gospod Lange. Obrazložila sem mu, kakšne so težave in kakšni so naše pomisleki. Odnosi med EU in Kirgizistanom so vedno pomembnejši in to se je izkazalo tik pred odhodom v Biškek 9. oktobra. Je bilo objavljeno, da je svet komisiji in visoke predstavnici dal mandat, da se izpogajata za celovit sporozum z Kirgizistanom. Partnership partnerstvo bo temeljilo na različnih stebrih, naprimer pravna država, spoštovanje demokracije in ustrezno pravosodje ter spodbujanje gospodarskega razvoja. Evropski parlament bo spremljal ta napredek in ob pravem času bo moral tudi ratificirati ta sporazum. Kontekst odnosov je naslednji. Rusija je strateški in gospodarski partner Kirgizistana, Kitajska pa je glavni trgovinski partner. Ima tudi 49 odstotkov zunanjega dolga Kirgizistana. Kirgizistan podpira strategijo en pas, ena cesta. In v zadnji volilni kampanji so se odnosi med Kitajsko in Kazahstanom oziroma med Kirgizistanom in Kazahstanom močno poslabšali samo da zaključim. En mesec po objavi pogajalskega mandata, 9. novembra, je visoko predstavnica Mogherini obiskala Biškek. Ponovila je, da bo Evropska unija še naprej podpirala reformne procese v Kirgizistanu. Pozvala je tudi k temu, da se v celoti spoštujejo priporočila obozvalne misije OSE-ODIR, Tudi Evropska unija mora upraviti svoj del nalog in pripravljena mora biti podpirati Kirgizistan pri izvajanju pomembnih reform. Sem prva podpredsednica delegacije za odnose z osrednjo Azijo, zato vam lahko povem, da bom storila vse, kar lahko, da bo parlament pri tem odigral ključno vlogo. Hvala. Hvala za to celovito poročilo o predsedniških volitvah. Zanima me, ali želi eh, spregovoriti tudi gospod Marin. Gospa Marinesko. A ne želite besede? Prav. Nihče drug ne prosi za besedo, zato lahko s to točko zaključimo. Vse ste nam povedali, najlepša hvala za vaše delo. Zato predlagam, da preidemo na naslednjo točko na dnevnem redu, In sicer gre za priporočilo Evropskega parlamenta svetu, komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o ustavitvi finančnih virov džihadistov, ukrepanje zopr financiranje terorizma. Obravnavali bomo osnutek poročila glede ustavitvi finančnih virov džihadistov. Poročilo je pripravil gospod Nart. Preprečiti moramo financiranje terorizma, to je ključen del boja proti terorizmu nasploh in to je tudi najbolj učinkovit boj proti terorizmu. To je velik izziv, kajti terorizmi vedno spreminjajo svoj način pridobivanja finančnih sredstev. Evropska unija in države članice morajo sodelovati za to, da onemogočimo izvajanje terorističnih dejavnosti. Gospod Nard, poročevalec, nam bo nakratko predstavil osnutek poročila. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Posvečamo se drugemu vidiku. Prehajamo iz makroterorizma na mikroterorizem. Drugače se želimo boriti proti terorizmu gre za nov pristop. Daješ bi lahko kmalo uničili. To pomeni, da se bomo kmalo soočali z drugačno obliko terorizma. To je terorizem na, v manjšem obsegu in z manjšimi finančnimi potrebami. Temu smo bili priča naprimer v Londonu in v Barceloni. Zato moramo pristopiti drugače, obravnavati moramo nove vidike modela financiranja. Pogledamo si lahko, kakšne so kitajske metode z debetnimi karticami in tako naprej. Vse to moramo spremljati in urediti. Države članice morajo pripraviti zakonodajo, zato da bi lahko spremljali aktivnosti na tekočih računih in to ne sme biti povezano samo z statusom rezidenta. Zato, da poskrbimo, da bomo natančno spremljali tokove denarja. Transakcije moramo urediti in spremljati. To velja tako za tradicionalno bančništvo, kot tudi za drugačne oblike transakcij. določene skupnosti so še posebej prizadete zaradi tega in pač prevzeti morajo svoj del odgovornosti. Lahko bi, na primer, drugače obravnavali rezidente, državljane in tiste, ki niso rezidenti v posamezni državi. Trenutno se svet pogaja o četrti direktivi o preprečevanju pranja denarja. Upamo, da bomo zagotovili ustrezno izmenjavo podatkov v zvezi z plačili v EU. Razmere so zelo različne po Evropski uniji. V nekaterih državah članicah je mogoče uplačati ali nakazati denar komorkoli v posamezni državi, ne glede na to, ali je to rezident ali ne. Ampak, kar zadeva bančne transakcije, Evropska unija včasih ni tako enotna. Mi želimo iti še dlje, želimo institucionalizirati neformalno sodelovanje, ki trenutno teče med različnimi obveščevalnimi agencijami, tudi enotami za finančno obveščanje. Trenutno se srečujemo z odsotnostjo ustreznega mehanizma ali zbirke podatkov. To je problem. Želimo pa, da bi prešli z besed na dejanja. Gre za del, ki bi ga lahko vključili v bančno unijo in to je čisto mogoče trenutno, glede na to, kakšne so pač stopnje soverenosti v EU. Delati moramo pa s tem, kar imamo in kar je mogoče. To pomeni okrepljeno sodelovanje med različnimi finančno obveščevalnimi enotami. Pripraviti moramo zbirko podatkov, ki bi vključevala možnosti dostopa za vse države članice. No, zdaj se pač zgodi, da naprimer španski preiskovalni sodnik in portugalski preiskovalni sodnik delata na različnih primerjih, ampak lahko se izkaže, da iščeta enako osebo. Vendar, zaenkrat je to nemogoče. Pogosto so kriminalci vsaj dva koraka pred roko pravice razpravo moramo imeti, zato ker je naša odgovornost, da ta problem rešimo. Smo v stanju neke politične korektnosti, ko ne uspemo rešiti situacije, zato ker se zadeve nalotimo prav. Hvala. Hvala lepa najprej gospod Galer v imenu gospoda Atkinsona, poročevalca v senci. Gospod Adaktuson me je prosil, da preberem njegovo izjavo. Hvala, kolegi Nartu, za dobro poročilo. Uspeh boja proti ISIS-u ne bi smel pomeniti, da bi EU in mednarodna skupnost prehitro razglasila zmago nad teroristi in izpustile spred oči tiste pomembne cilje. Mislim, da se moramo veliko naučiti tako iz nastanka, kot tudi paca, Isisa. Prekiniti je treba finančne tokove in prav to je omogočilo propad te teroristične organizacije. Po odpravi organizacije, kot je bil ISIS, nastane vakum. Nekateri bodo poskusili storiti vse, kar je mogoče, da bi ta vakum zapolnili z novimi džihadističnimi organizacijami. Zato bodo potrebovali denar. Zato je ta resolucija res prišla pravočasno. Odkriti moramo finančne strukture, ki podpirajo teroristične skupine in jih čim prej razbiti. In samo tako bomo uspešni pri preprečevanju prihodnih terorističnih napadov. Ustaviti moramo financiranje terorističnih mrež, kajti to predstavlja učinkovito orodje, s katerim lahko oviramo delovanje terorističnih skupin. Zato je zelo pomembno izvajanje. Vlade držav članic morajo spoštovati dogovore, ki so jih sprejele, naprimer izmenjava podatkov med obveščevalnimi agencijami. Skupina ELS meni, da je džihadistična ideologija teokratska ideologija, ki vpliva na celotno družbo. Tam in v okviru te ideologije je treba sprejeti šariatsko pravo. Ne gre torej za spiritualnost, gre za zakon. In to je v nasprotju z našo zavezo, da bi ločili crkve od države. Salafiste podpirajo različni akteri v zalivu, ti akteri imajo politične namene in zaradi tega se pojavlja tveganje, da bodo še bolj odtujili tako muslimane kot druge ter spodbojali delitve in nestrpnost. Poročevalec upravičeno opozarja na to. ELS si želi, da bi ponovno razmislili o politiki do držav, ki financirajo terorizem. Prav tako vidimo, da Turčija vpliva na evropsko diasporo s pomočjo Dijaneta, torej Ministrstva za verske zadeve. To je vedno bolj zaskrbljujoče in morda bi morali omeniti tudi to. ELS si prizadeva za to, da bi organi v državah članicah spremljali financiranje mošej in islamskih skupnosti in da bi prepovedali takšno financiranje, če obstaja možnost, da bi to financiranje lahko vodilo do radikalizma, ekstremizma, nasilja ali celo terorizma v naših državah. Zato pozdravljam poziv držav članic k oblikovanju mehanizma spremljanja, zato da bi mošeje in druge enote razkrile vire financiranja pomen neformalnih sistemov financiranja, torej Havala, je zelo pomemben za financiranje terorističnih skupin. Poročevalec je vključil zelo jasen jezik v zvezi s tem besedilom in zato ga je treba pohvaliti. Morda bi lahko poročevalec povedal tudi več o tem, kako velik je ta problem v Evropi, kaj te sistem Havala še ni bil predmet razprave na evropski ravni pogosto krat kar nekaj predlogov za novo zakonodajo. Zanima me, kako poročevalec meni, da bi to lahko ustrezno rešili v okviru pristojnosti odbora AFET. Hvala lepa še enkrat za prvi osnutek in veselim se že nadaljnega dela v zvezi s to temo. Hvala. Moj švedski kolega raje piše, kot govori, očitno. No gospod Lind bo spregovoril v imenu gospe Muri kot poročeval krsenci za socialiste. Hvala, gospod predsedajoči, kolegice in kolegi, opravičujem se za odsotnost danes. Gre za dober osnotek poročila, poročevalec je zelo ambiciozen in to je dobrodošlo. S poročevalcem smo poskusili poiskati ukrepe, ki bi lahko delovali v praksi. Vsako priporočilo mora biti nekaj, kar je res mogoče izvajati. Spodbujati je treba sodelovanje med obvečevalnimi službami. Upam in pričakujem, da bodo ta pristop podprli. To je zelo občutljivo področje, zato moramo poskrbeti, da uporabljeni jezik ne bo stereotipiziral določenih verskih skupnosti. Imela sem že konstruktivne pogovore s poročevalcem, govorili smo tudi o tem, da bi okrepili sankcije za tiste, ki sodelujejo z ISIS-om Daješom. Lahko bi postopali tudi proti tistim, ki financirajo terorizem, naprimer trgovina z antiko oziroma arheološkimi izdelki in mislim, da bi morali pripraviti ambiciozno priporočilo za svet in komisijo. Najlepša hvala. Hvala socialisti, da ste bili tako kratki. Zdaj pa EKR, gospod Van Orden. Hvala lepa. Tudi sam čestitam Javierju Nartu. To je res dobra osnova za delo. Všeč nam je splošni pristop in všeč nam je, da se ozira navzven. Dobro, najprej nekaj birokratskega. Zanima me, kako je zastavljeno poročilo, nekako nenavadno mi izgleda. Sam nisem zastopnik nekonvencionalnih pristopov, ampak v tem primeru mislim, da imamo mm, zanimivo zasnovo. Prvi odstavek, to je celotno poročilo v bistvu. Običajno imamo v poročilu več odstavkov. Samo da pojasnim, ne gre za tradicionalno poročilo, gre za priporočilo. Zato mislim, da bi moralo to biti v redu. No prav. Kakorkoli že. Mislim, da bi morali ločevati med financiranjem mednarodnih terorističnih organizacij, kot sta ISIS in Al-Qaida, in financiranjem, ki pride v naše države, zato da se spodbuja terorizem. Lahko bi rekli, da je to predžihadistična faza radikalizacije. Viri financiranja so običajno mošeje ali madrase. Zdi se mi, da sta ta dva vira povezana, ampak da gre za ločene vprašanje. Morda bi morali tukaj malce ločevati. Govorite o izmenjavi podatkov. Ampak izmenjava podatkov o financiranju terorizma se že izvaja. Imamo tudi delovno skupino za sledenje eh, in finančno ukrepanje. Leta 1989 je bila ustanovljena, ampak zdaj imajo člane po vsem svetu, postavljajo standarde za preprečevanje pranja denarja, preprečevanje financiranja terorizma in tako naprej. Ampak mislim, da so relevantni za vaše delo niso pa omenjeni, kolikor sam vidim. Ne vem, ali je dobro, da bi zahtevali še eno zbirko podatkov. Po mojem mnenju ne bi bilo neke strokovne podpore strani obveščevalnih agencij. Mislim, da govorite o tem, govorite o platformi za izmenjavo finančnih podatkov. Sveda imamo to platformo, to je Europol. In to že dobro deluje. Povedati pa želim še nekaj. Imamo tudi zdaj posebni odbor za preprečevanje terorizma. Problema terorizma se lotevamo na različne načine in obravnavamo tudi financiranje terorizma. Zato je treba vsaj omeniti dejstvo, da ta odbor obstaja. Ampak dobro, to lahko rešimo s pomočjo predloga spremembe. Gre za odlično poročilo z dobro vsebino, ampak eh, sam bom vložil predlog spremembe ali dva. Hvala. Jeffrey, zdaj pa gospod Buhner v imenu zelenih. Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu za dobro poročilo. mislim, da je to dobro izhodišče, veliko lahko s tem storimo. Strinjam se tudi z prejšnjimi govorniki, zato bom kratek. Kaj želim povedati? Najpomembnejše je to, da ni dovolj, če preučimo samo finančne tokove, ki so neposredno povezani z terorističnimi organizacijami. Tudi s pomočjo prodaje nafte in umetniških del so teroristi prišli do veliko denarja v tako imenovanih poštenih krogih. Zato moramo biti previdni tudi na to. Zato obstajajo finančne metode in za me je zelo pomembno, da upoštevamo tudi to, kar zadeva vse. Drugo se lahko samo strinjam s prejšnjimi govorniki. Hvala. Hvala lepa, EFDD, gospod Carver. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Javier Nart je fant od fare in uh, strinjam se tudi s prejšnjima govornikoma, Mihajlom Galerjem, glede financiranja mošej in tako naprej, denar iz Turčije in vse to. Ampak zanima me, zakaj se institucije EU ukvarjajo s tem. Obveščevalne službe že delajo na tem. Govorimo o projektni skupini za finančno ukrepanje, Jeffrey Van Orden je govoril o tem, tudi Interpol, NATO in pred Brexitom je žil de Kerkhov, teroristični strokovnjak pri svetu, govoril o tem, kako projekt petih oči igra pomembno vlogo med obvečevalnimi službami v Evropski uniji. To se bo nadaljevalo tudi potem. Zato me z političnega vidika zanima, ali je vse to smiselno. IS se zdaj reorganizira, skrbi nas arabski polotok in afriški rok ampak tukaj govorimo o spremljanju debetnih kartic, bank in tako naprej. Veliko ljudi je že tako ali tako zunaj bančnega sistema in bodo tam tudi ostali. Z vsem dolžnim spoštovanjem ne vem, kako bomo s takšnim pristopom pomagali nekemu pastirju kamel tam v afriškem logu, ki neformalni sistem uporablja za to, da prenaša denar. Dejansko pa s tem pomaga samo tistim, ki si želijo upeljati še več nereda in nejasnosti. Spodbujanje dobrih praks med obveščevalnimi agencijami, to je vse lepo in prav, ampak to se že dogaja. Mislim, da je to samo poteza Evropske unije, da bi svoje prste vtaknili v to, kar jih ne briga. Veliko terorističnih napadov je preprečenih. Mi slišimo samo o tistih slabih primerih. In če bomo imeli takšne ukrepe, bomo samo otežili delo tistim, ki skrbijo za našo varnost. Šafausa. Hvala lepa, sedaj pa ENF, gospod Šafhauser. Hvala lepa. Ta, to dobro poročilo bomo nekoliko dopolnili, je pa nekaj stvari osnovnih, ki me zanimajo. Kako je mogoče, kako je mogoče da samo dva odstotka umazanega denarja se dejansko odkrije? To je prvo vprašanje, ki ga imamo, prvo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. In še, kako je mogoče, da v imenu terorizma, pranja denarja, da banke prevzemajo dejanski nadzor nad družbami, še posebej pa nad politiki. Kajti to se je, to sem, tega sem bil deležen sam, namreč ko eh, smo se pogovarjali tudi z gospodom Tajanjem o celo o možnosti, da se meni prepreči izvajanje mandata. Skratka, kar želim povedati je, zakaj smo v takšni situaciji za financiranjem, za umazanim denarjem so pogosto drstujo, pogosto države in njihove obveščevalne službe. Morda bi morali tukaj izpeljati raziskavo o nekaterih bankah, kot je eh, komisar eh, Gero že povedal, to se je dogajalo v Indokini, tam smo uporabljali, tam se je uporabljal denar iz mamil, zato da se je pa ta recikliral se je potem, in se, ta se je recikliral, da so se lahko tajne operacije financirale. Tudi v Afganistanu nikoli ni bilo toliko uh, uh, denarja, umazanega denarja v obtoku, kot od takrat, ko smo mi tam. To se moramo vprašati, ne pa da tukaj dodajamo neko dodatni nadzor pri bankah, ki na ta način potem prevzemajo nadzor nad družbami in še posebej nad politiki. Hkrati pa prihaja tudi potem do nadzora nad vsem tistim, kar zadeva gospodarske sisteme, pri tem pa ni nikakršnih otipljivih rezultatov stališča financiranja. Torej, moje vprašanje je, zakaj je recimo uh, albanska mafija oziroma albanska veriga uh, uh, prala denar v Baltiko, kaj se je dogajalo v Črnegori, kaj se je dogajalo v Moldavi, Moldovi, Moldaviji, kjer je izpuhtelo kar nekaj milijonov. Skratka, govorimo o resničnih zadevah. In še eno vprašanje, ki vam ga želim zastaviti. Kako bomo bolj učinkoviti če bo tukaj prispevala Evropa. Mislim, da marsikaj že obstaja ali torej tu zdaj vzpostavljamo neko novo institucijo, ki bo zaradi katere bomo bolj učinkoviti ali pa je ravno nasprotno temu. Hvala lepa. Uh, e Hvala lepa. Vračamo se na ELS. Gospod Danžan. Hvala, mislim, da gre za dobro besedilo. Bravo, gospod Nartima, pa imam pa dve točki. Prvič, veliko govorimo o Daešu, o islamski državi v tem poročilu. In vsakič, ko govorimo o džihadističnem terorizmu, eh, pravim, ne smemo pozabiti tudi na Al-Kaido, ki ostaja še vedno najbolj strukturirano gibanje. Morda ni v tem trenutku najbolj spektakularna, ampak kar se tiče financiranja, je precej bolj uh, Eh, eh, zapletena in eh, sposobna kot pa islamska država, ki je veliko pridobila iz območij, ki jih je nadzorovala, pa jih zdaj ne več. Skratka, nikakor ne smemo izgubiti iz vida Al-Kaide, ki je izjemno dobro organizirana, zelo močna, tudi finančno zelo močna in gospod Mart to zelo dobro ve, torej Al-Kaida v islamskem Magrebu, kjer je, tam, kjer je zelo pomembno vprašanje tudi talcev in to vprašanje ne bo izginilo, kolikor bomo že, tudi če bomo še tako nadzorovali bančne poti. Druga točka pa z moje strani, terminologija in eh, pojasnila eh, kažejo, da se gospod Nart zelo izogiba pasti, eh, da bi govoril o neki evropski agenciji, veste, da sem tudi sam zelo proti temu oziroma ne verjamem v dodano vrednost neke nove birokracije na takih področjih, torej to ni vprašanje, to ni problem in tu eh, sem vesel, da gospod Nard govori o neki platformi, kajti dejansko je treba, eh, torej, eh, treba je govoriti o večji pretočnosti informacij med državnimi organi na ravni držav in mislim, da je tukaj evropska uloga ravno v harmonizaciji postopkov, zakonodaje, struktur, da torej uskladimo tisto, kar imajo posamezne države že na voljo in kar lahko prispevajo v to enačbo. Mislim, da je tu Italija zelo dobro prilagojena z uh, finančno policijo, Guardia di Financa, ki zelo dobro deluje na tem področju. In zelo malo enakovrednih agencij je na državni, na ravni držav. In mislim, da moramo o tem razmišljati v tem kolektivnem okviru, da bo vsaka država imela ustrezne strukture, ustrezne struktur, eh, arhitekturo, ustrezno zakonodajo na področju sledljivosti financiranja teroristov. Hvala lepa. Sedaj pa SND, gospa Gomeš. Hvala lepa. President. Prečujem, gospod predsedujoči, čez dve minuti moramo oditi, ker moramo Sofijo. Letalo čaka name. Se upravičujem. Ja, samo želim povedati Haverinu Natu, da pripravljamo peto direktivo o boju proti pranju denarja. Sedem mesecev, osem za sedem smo imeli in delo je bilo prejšnji teden blokirano strani sveta, kajti svet ni resen pri boju proti pranju denarja in financiranju terorizma. To lahko vidimo na različne načine. To direktivo smo želeli vzpostaviti zaradi napad Bataklan in še drugih zadev. Seveda tudi kriptovalute so ključnega pomena, tudi o tem se moramo pogovoriti, tudi o Zahodni uniji in drugih zadevah. Prav tako pa mislim, da je pomembno, in upam, da bodo poročilo se vključilo v delo, ki ga bomo izvajali v odboru, preiskovalnem odboru za boj proti terorizmu. Prav tako je pomembno se osredotočiti na to, kar je nedavno dejal komisar Moskoviči, da bo boj proti davčnim prevarom na področju DDV-ja tudi nekaj, česar se bomo lotili, da tudi to ponuja 5 milijard evrov zločinskim organizacijam po sistemu prva vrtiljaka. Tudi Al-Kaidi, kot smo slišali, eni najbolj organiziranih terorističnih organizacij. Da ne pozabimo tudi prevar s pristobinami. Mm, slišali smo, da ISIS v Bolgariji je del prevare, ko so s tem popravili tudi 10 milijard evrov. Torej, to je precej denarja. Mislim, da ne smemo pozabiti tudi na gotovino. Gotovino, ki se dovoljuje, da se prevaža v zasebnih letalih in PNR tega mimo grede ne zajema. in uporabljajo letališča po državah EU. In končno, naj povem, da se strinjam z gospodom Van Ornom, vsaj glede tega, da če si pogledamo predhodno financiranje, tako rekoč, ekstremizma, da je to zelo pomembno. Namreč financiranje denar, ki prihaja v EU za gradno šolo za socialno delo, za gradnjo mošej in za pomoč regionalnim organizacijam. Nadaljevali bomo z razpravo brez poročevalca na to temo. Vemo, da imamo dobre osebe, tudi on ima dobre osebe, tako da bomo poročali o tem. Škoda za poročevalca, da je odšel, ker sem naslednje seznamo jaz sam. Zamudil bo to briljantno poročilo, ampak gotovo mu bodo jo tri poročali. Torej, sam sebi dam besedo tudi, što pa se bom, da ne bom predolg. Hvala lepa poročevalcu za to poročilo. To je torej včasih, ko se Evropa sooča s terorizmom v naših mestih, to je aktualno poročilo. Pomembno je ogledati si denarno sled teroristov. Zato se zahvaljujem gospodu Nartu za to, da je pripravil to poročilo. Nekaj področje, kjer bi predlagal nekaj predlogov sprememb. Najprej sedaj vidimo vedno bolj trend samo radikalizacije eh, napadalcev samotnih volkov, samotnih teroristov in vidimo, da uporabljajo vozila za napad na pešce. Videli smo napade s precej primitivnim orodjem, ki jih je lahko pridobiti, ki so poceni. Zato torej je potrebno zajeti tudi to tendenco v tem poročilu in si zapomniti, da je osredotočenje pri terorizmu na ideologijo, na to, kar jih motivira, ne pa samo financiranje. Zato je potrebno torej delovati tudi pri tem. Drugi element, ki bi ga rad omenil, ki ga bom uvedel skozi predloge sprememb, je, da je zelo pomembno, ko pripravljamo to poročilo in ko spremljamo ko nadaljujem tako, ker je končal gospod Danžan, da moramo biti zelo obsežni, kar se tiče opisa vsega. Zagoditi moramo, da so vse ekstremistične šole zajete in ne smemo se omejevati samo na neposredne grožnje, potrebno je pogledati tudi druge elemente, ki vodijo k radikalizaciji, ki bi lahko vodili do terorističnih napadov. Različni scenariji so. Tako da mislim, da je zelo pomembno, da si ustvarimo kar se da široko podobo. In še zadnje področje, ki bi ga rad uvedel, je, da si pogledamo celovito vse skupaj. Mislim, da bi morali vesti predlog smembe, da povemo, da zaplenjeno premoženje, to je nekaj od tega, bi morali uporabiti za financiranje programov, ki so uspešni pri deradikalizaciji in tudi na drugih področjih. Tako da bomo nekaj teh sredstev, ki bomo zasegli, upam, uporabili za boj proti teroristom. Samo 30 sekund sem prekoračil, tako da sem eden boljših danes. Tako, sedaj pa dobi besedo še zadnji govorni gospod Borgecio, ENF. Prosim. Mm, Hvala lepa. To poročilo je gotovo odlična podlaga za naše prizadevanja za krepitev orodij in instrumentov, ki jih inštitucije potrebujejo za boj proti terorizmu. Ta grožnja je vedno bolj prisotna, tudi kar se tiče tujih borcev in vračanjem leteh. Potrebno je onemogočiti njihove napade na naše državljane. Vseeno pa je nekaj točk, ki bi jih želel bolj izpostaviti. Najprej. Že dolgo se pogovarjamo o sistemu Havana. Vsi vemo, da mošeje in islamistični centri v veliko državah, tudi v moji, pravzaprav so prostori, kjer se nadzor ne izvaja vemo, da se pridiga v arabščini in da policija ne, more, ne razume, zakaj gre, ne ve, zakaj gre. Tudi ne moramo nadzirati vseh denarnih. Tako vse to temelji na predpostavki, da mošeje in islamistična središča lahko se uporabljajo tudi kot podlaga za zbiranje denarja za terorizem. Še prav posebno če mu še je nadzira organizacije, ki imajo močne povezave s terorizmom. Potem mislim, da je kar samo po sebi umevno, da ponujajo pomoč tudi finančno terorističnim organizacijam. Kar pa me je najbolj presunilo, je pomankanje nadzora, preverb, plačil ne samo islamističnih organizacij, temveč tudi mafijskih organizacij, organizacij ki nadzirajo trg z nezakonitimi priseljenci. In to je raven, ki je nismo dovolj poglobili. Tako da sem torej označil samo nekaj vprašanj, ki jih je potrebno še dodelati. Nedvomno je o tem potrebno govoriti bolj podrobno o tem poročilu. Pepičem pa sem, da ko bomo nadrevali za spravo na to temo, da bomo se lahko letili zelo občutljivih, največjih, najpomembnejših vprašanj. Prav tako pa bomo se dotaknili tudi prihodkov od prodaje umetniških objektov in ar, oprostite, arheoloških eh, predmetov, ki tudi dosegajo visoke vrednosti. In tudi tu se sredstva izkoriščajo za terorizem. Hvala lepa rok za predloge spremem je v ponedeljek 27. novembra ob 11. Drugo obravnavo bomo imeli 23. januarja, glasovali pa bomo v sredo 21. februarja. Tako, to je torej časovni razpored. Hvala lepa porčacu, ki ga ni več, hvala lepa kolegicam in kolegom, ki ste spregovorili. Samo še ena točka na dnevnem redu, to je izmenjava mnen o Afriki, izzivi in priložnosti 21. stoletja. So že tukaj? A prav. Pet minut odmora, potem pa bomo nadaljevali zadnjo točko na našem dnevnem redu. Prosim, ostanite v dvorani ali odidite zgolj za pet minut, potem pa bomo nadaljevali. Hvala lepa.

Ko spoštovane kolegice in kolegi, nadaljujemo z našo zadnjo točko na dnevnem redu. Izmenjava mnen Afrika izziv in priložnosti 21. stoletja. Zelo velikim veseljem pozdravljam spoštovane goste za našo naslednjo točko na dnevnem redu, ko se osredotočamo na Afriko. Kot veste, je ta teden Afriški teden v Evropskem parlamentu pobuda predsednika Tajanja pred petim afriškim vrhom, pred petim vrhom EU Afriška unija. In kar nekaj dogodkov je posvečenih Afriki, začenši danes do konca tedna. Želim omeniti še pa posebno konferenco na visoki ravni proti obnovljenemu partnerstvu o Afriki, ki se bo odvijala 22. novembra popovdne. Eno od omizij je v neposrednem interesu nas vseh, ker bomo govorili o miru, varnosti in demokraciji, dobrem upravljanju in človekovih pravicah v Afriki. Danes imamo z nami tri spoštovane goste, dva sta že tukaj. Začel bom s predstavitvijo Omorja Obegeja, ki je predstavnik nigerijskega parlamenta. Dobrodošli. Gospod Sambrozi je tukaj, regionalni direktor Mednarodne organizacije za migracije. Upamo, da bo kmalo, da bo kmalo prišel tudi njegova ekscelenca, gospod Roger Knodo Dank, ki je predsednik pan Afriškega parlamenta. Naj pozdravim tudi delegacije iz nigerijskega, tunizijskega in maroškega parlamenta, ki mislim, da so z nami. Hvala lepa za to, da ste danes z nami. Današnji sestanek bo priložnost za razpravo o širših perspektivah v Afriki. Celina ima velikanski potencial, kar se tiče ekonomskega razvoja, rasti in človeškega razvoja. Vemo pa tudi, da se Afrika sooča z velikimi izzivi. Mir, varnost, demokracija, dobro upravljanje, človekove pravice To so vsa vprašanja, o katerih bomo govorili tudi na konferenci na visoki ravni. In seveda migracije, ne samo v smeri Evrope, ampak tudi medafriške migracije. Ta fenomen je jasen primer potrebe po mednarodni skupnosti za države Afrike in za EU samo, da okrepijo sodelovanje zato, da bi našli globalno organizirano rešitev, ki bo trajnostna. Danes bomo več slišali afriške, o afriški perspektivi, o prihodnosti celine, izzivih, pred katerimi so in kako lahko Evropska unija pomaga pri celotnem procesu. Radi bi torej spregovorili o politikah, ki smo jih že oblikovali in izvedli do sedaj. Radi bi spregovorili o tem, kakšno vlogo bi mednarodna skupnost lahko odigrala pri nadaljem razvoju Afrike. Brez nadaljnega dajem besedo najprej senatorju Omo Egegeju. Hvala lepa, da ste z nami. Deset minut boste dobili vsak, tako da je beseda vaša, spoštovani senator. Prosim. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci, ekscelence, kolegi in kolegice iz Afrike, gospe in gospodje. Sem Omo Agige, senator. Federalne republike Nigerije. Sem podpredsednik enega odborov v nigerijskem parlamentu. Nadomeščam gospoda Šeho Sanja. Vesel sem, da sem tukaj. Zahvaljujem se organizatorjem letošnjega tedna Afrike v Evropskem parlamentu. Prav tako sem vesel, da lahko spregovorim tukaj. Govoril bom v imenu veliko izmed nas v tej dvorani, če rečem, da je ta forum ena najpomembnejših platform za dosego napredka pri ključnih vprašanjih med dvema celinoma. Vsaki demokratični strukturi je parlament tisti, ki je najbližji državljanom. In zato vemo, kako pomembni so dogodki kot je ta, ko razvijamo sodelovanje med parlamenti na obih celinah. V času, ko globalizacija povzroča vedno tesnejše povezovanje sveta, ko prihaja do ekonomskih, družbenih in političnih povezav, vemo, da so parametri še pomembnejši kot izraz volje ljudi. Tukaj sem zato, da podam svoje zamisli in izkušnje za pot naprej. Spregovoril vam bom o svojih mislih, kar se tiče Afrike izzivih in priložnosti 21. stoletja. Za trajnostno rast in ustrezen ekonomski razvoj se seveda zazemamo v Afriki. Zelo različni sektori so eh, tisti, ki so pomembni. Boljša infrastruktura, energetski, telekomunikacijski, če jih omenim samo nekaj. Naj zadošča, če povem, da v skladu s temi izzivi je Afrika že kar nekaj desetletij eksperimentirala z razvojno pomočjo. Včasih pogosto spohnimo, kaj pokazati. Nismo dosegli nič. in nismo storili dovolj za razvoj naše celine. Pogosto se nismo lotili ključnih vprašanj, ki so ključno za Afriko, da bi se skupaj poslavšali. Razvojna politika je nepopularna, nima legitimitete in je ne sprejemajo. Celo tam, kjer se uporabljajo klišeji, kot je ekonomska diverzifikacija, strukturna prilagoditev, eh, kulturna transformacija, in tako dalje in tako naprej. Skoraj da nikoli tukaj nismo dosegli tistega, česa smo si želeli. Kaj želi, da bi resnično dosegli ustrezen napredek. To je realnost afriške politike in potem postane jasno, zakaj razvojna politika ni dosledna v Afriki, tako sebinsko kot tudi oblikovno. Razvojna pomoč je ustrezna zgolj, če je ustrezno načrtovana in če imamo ustrezen nadzor. Zato se mi zdi, da je glavni izziv za Afriko 21. stoletja, da imamo boljše upravljanje, da to ustrezno, ustrezno opredelimo tudi na regionalni ravni. Kritična, najpomembnejša vprašanja so, kateri so tisti dejavniki, ki so pomembni za razvoj Sveda, ni potrebno na novo izumeti kolesa. Potrebno si ogledati našo zgodovino. To pokaže, da je veliko že bilo narejenega. Akademiki, politiki so veliko že naredili. Trgovina je sedaj priznana kot orode za ustrezen razvoj. Celo kritiki priznavajo, tržnim silam ustreznost pri dejavnikih razvoja. Istočasno pa imamo tudi regionalno integracijo in nekatere institucije. In to je ključno za optimizacijo afriške konkurenčnosti na vzvon, za povečanje produktivnosti. Gospe in gospodje, z vašim prijaznim dovoljenjem, bi se osredotočil na priložnosti in izive za trgovino. Regionalne povezave v Afriki. In tukaj se navzujem na to, kar sem že dejal. Potrebujemo novo kombinacijo osteznih trgovinskih in finančnih instrumentih na inovativen način. Prav tako podpiramo regionalne trgovinske skupnosti. EU je zelo pomembno v tem pogledu. Trgovina je katalizator za ekonomsko rast in razvoj. Globalno gledano, Afrika in Evropa imata zgodovinsko zelo tesne povezave, kar se tiče dvostranskih izmenjav in trgovinskih odnosov. Vsi se spomnimo partnerstv na ravni Afrike in EU, tudi konvencija iz Lomeja. Ne glede na to, kar pravijo kritiki, je to bilo predvsej pomembno, kar se tiče ključnih dosežkov, stabilizacije prihodkov, dostopa do trga in tako dalje. Od leta 2000 pa še prav posebno sporozumi o ekonomskih partnerstvih kažejo nezmožnost posodobitve, tudi sporozum z Nigerijo. ne upoštevamo tega, da bi Afrika morala dobiti večji delež v globalnem trgovinskem sektorju. Naš delež ne raste, kvečemu stagnira. Potrebujemo ustrezno transformacijo afriških ekonomij in to se s tem tudi spodkopava. Rad bi spregovoril o izzivih, s katerimi se Afrika sooča pri regionalnih organizacijah in pogledu celotne celine v 21. stoletje. Notranje afriška trgovina je na zelo nizki ravni. S tem ne izkoriščamo komplementarnosti. Predvsem izvažamo surovine. Naš delež v globalni trgovini pa ni visok. In zato je to potem seveda nekakšno tekmovanje k najslabšemu. In smo potem tudi priča zlorabam. Ti dejavniki skupaj kažejo na to, da je potrebno še bolj spodbujati integracijo Afrike tudi na regionalni ravni. potrebujemo pa seveda strateško in ciljno načrtovanje in investicije v ključne sektore in industrije. Še prav posebno pa moramo imeti sinergijo afriških politik, tako da bomo vsi ši, šli v isto smer. In si pogled, lahko pogledamo, kaj je EU doseglo v Evropi, kar se tiče ekonomije, trgovine, financ. Sveda moramo to posnemati tudi v Afriki, tudi na regionalni ravni. Zdaj smo v svetu regiji. Vsaka regija ima kritični imperativ, da doda nekaj v doslednji sistem trgovanja s partnerji. V primeru Afrike je to kritični imperativ, da se sinhroniziramo. Ne samo z velikimi partnerji, kot je EU, ampak tudi, da smo povezani mednarodnimi institucijami, IMF, Svetovna banka in druge. Afrika skuša oblikovati ustrezna, ustrezne sporozume o ekonomskem partnerstvu z EU. Tukaj potrebujemo ustrezno vizijo. Sveda ne želimo posegati v integriteto EPA-jev. Vseeno pa naj povem, gospod in gospode, da dokler še sporozumov ni, tako dolgo bo do prizadevanja za pomoč Afriki neplodna. Vsi, ki želite resnično pomagati Afriki, morate biti bolj občutljivi za nekatere najpomembnejše vprašanja, tudi za dostop do trga, tehnološki transfer, vprašanje patentov, patentnih pravic. finančnih tokov in tako dalje. Gospe in gospodje, izziv in priložnost 21. stoletja za Afriko. Nečesa? Nekaj se je spremenilo. Afrika je nova meja. Tudi pri nas imamo vedno bolj pogosto najsodobnejšo tehnologijo. In to gotovo vodi do vedno večjega donosa na investicije, takega, kot ga še nismo videli. Seveda pa obstaja tudi nov boj za Afriko. V 19. stoletju smo bili afričani žrtve. 21. stoletje boja za Afriko pa naj bo nekaj, kar bodo vodili ljudje, ki so intelektualno in ekonomsko opremljeni. Bodo zelo dejavni, temeljili na znanju in bodo iskali ustrezna partnerstva, ki bodo pomenila, da bodo vsi samo pridobili. EU Nigerijo sprejema za ustreznega partnerja. Veselimo si torej ustreznega sporozuma za sodelovanje med obima celinama in tudi za regionalno sodelovanje. Hvala lepa za vašo pozornost. Senator. Hvala lepa, gospod senator, za vaše besede. Sledi pa gospod Knodo Dang, ki je predsednik panafriškega parlamenta. Hvala, ker ste z nami, gospod Knodo Dang. Deset minut imate za vašo predstavitev, vodno predstavitev, potem pa bomo šli naprej. Najlepša hvala dame in gospodje. Moja naloga je, da govorim o priložnostih, o izzivih v Afriki v 21. stoletju. Najprej naj se vam zahvalim za organizacijo tega sestanka. In čeprav nismo imeli možnosti, da predstavimo zgodovino odnosov med afriško celino in Evropo, je prav, da pogledamo, kakšen je kontekst, v katerega upisujemo te nove zadeve v tem svetu, ki se stalno razvija. Evropa in Afrika morata razmišljati o tem, kako boste peljali naprej svoje odnose. Afrika se bo izjemna, izjemno še spreminjala v 21. stoletju, tako demografsko, na prvi vrsti, v prvi vrsti demografsko, kajti Afrika naj bi postala največja celina do leta 2100 po številu prebivalstva. 40 odstotkov prebivalstva naj bi bilo takrat na afriškem kontinentu. In v istem obdobju pa bo število prebivalstva torej v Evropi padalo, tako da bo eh, ogromna večina prebivalstva do leta 2100 na afriški celini. Torej, tu je nekaj številk. Treba je vedeti, da bo torej, veliko število mladih v Afriki izjemno pomembno eh, stališča iskanja novih delovnih mest, pa tudi stališča novih eh, tehnologij, inovacij in tako naprej. Skratka, te demografske spremembe so izjemne. Če je bila v 60-ih letih prejšnjega stoletja Afrika predvsem kmetijska celina, bo zdaj postala izrazito mestna urbanizirana, torej v naslednjih 30 letih. Po številkah Združenih narodov bo 510 milijonov Afričanov živelo v mestih v nasprotju z 130 milijoni pred nekaj leti. Skratka, izjemna urbanizacija poteka v Afriki. Uh, 110 let je trajalo v eh, Evropi, da je prišla do takšne urbanizacije, v Afriki pa se je ta sprememba zgodila v zgolj pol stoletja. Ta hitra urbanizacija zdaj prinaša številne težave, kar se tiče infrastrukture, kar se tiče stanovanj, izobraževalnih ustanov, tako gospodarstva kot zaposlovanja načrtovanje v mestih je zelo problematično, mesta izjemno hitro rastejo. In posledica tega je, da nastajajo neformalna območja, poseljena območja, v katerih prebivalci nimajo ustreznih življenjskih razmer. Druga spremelika sprememba zadeva gospodarstvo. Afriško gospodarstvo je seveda odvisno od svetovnega gospodarstva, tu so številna bogatstva, ki še niso izkoriščena. Ko pa se začno izkoriščati, lahko to poteka na izredno grob način in brez koristi za lokalno, lokalne skupnosti. In zato prebivalstvo še vedno ostaja v revščini, kljub tem bogatstvom. V prihodnosti bo torej treba ustrezno prenesti tehnologijo, zato, da se bo tudi afriško gospodarstvo ustrezno razvijalo, proizvajalo dodano vrednost in omogočalo delovna mesta, da ne bo prihajalo do masivnih izselitev, bodi si iz kmetijskih predelov oziroma iz podzemskih predelov, bodi si proti Evropi. In tretje področje so spremembe na socialno-političnem področju. Ko, ko govorimo o Afriki, se je treba zavedati, da, go, da govorimo o celini, na kateri so neodvisne države šele zadnjih 50 let. Iz tega stališča je torej Afrika še vedno v neki izgradni, institucionalni izgradni. Hkrati pa eh, želimo tukaj, se želi tukaj uvajati eh, instrumente, ki jih poznajo države, ki so bistveno starejše, za bistveno daljšimi institucionalnimi zgodovinami. Po kakšnih 20 letih eh, centralizacije, mesilne centralizacije oblasti, pa zdaj se začenja novo obdobje, ki ga zaznamuje v vseh afriških državah tako rekoč odpiranje teh držav, političnih sistemov, več strankarskih sistemov in tako naprej. Skratka, gre za nek demokratični proces, čeprav je res, da je tudi veliko kriz v, Evro, v afriških državah, ampak decentralizacija eh, oblasti je nekaj, kar je bistveno, kar je strateškega pomena na tem področju. Torej, civilna družba je tudi nekaj, kar postaja vedno bolj pomembno, to so dejavniki, ki so vedno bolj pomembni in ki vplivajo na razvoj te družbe. Pravna država je vedno močnejša, institucionalne eh, temelji se krepijo. In ko govorimo o družbeno-političnih razmerah, marsikje države niso več v stanju odgovarjati na zahteve po modernosti, Eh, po modernosti in pogosto prihaja do razkola med elitami in prebivalstvom. Pogosto se je dajalo prednost prilagajanju svetovnemu sistemu in zaradi tega eh, prihaja do tega razkola in ta razkol eh, je toliko bolj očiten v območjih, ki so daleč od prestolnic in ljudje tam pogosto menijo, da so, eh, da so jih prestolnice pustile na cedilu. Zato je tako pomembna tudi regionalna politika, zato da se mondializa, mondializacija ne bi preveč poznala v vseh teh oddaljenih območjih. Skratka, tu gre za zelo pomembno vlogo integraliz, integralizacije migriranja držav v svetovne tokove in da se tudi tu zagotovi prost pretok blaga in ljudi. Vse to se kaže na najvišji ravni. Afrika je edina regija na svetu, kjer vodje držav in vlad se sestajajo dvakrat na leto, že od leta 1963. Ta to kontinentalno povezovanje prinaša veliko enotnost Evrops, eh, Afriške unije. Zaradi tega je tudi prišlo do sprememb leta 2002 in na ta način je Evropska, eh, Afriška unija prišla do tega, da, leta 2016, da se je leta 2016 spet pridružil tudi Maroko, kar bo seveda omogočalo nadaljni dialog z drugimi regijami in na mednarodni ravni. Skratka, Mislim, da je sociopolitični razvoj na dobri poti, čeprav seveda prinaš, prihaja do nekaterih kriz, do nekaterih napetosti, ampak pomemben je tukaj dialog, integrirani dialog in ta je že do sedaj zelo veliko pomagal pri preprečevanju konfliktov in ustvarjanju nekega ozračja miru in sodelovanja na vseh ravneh. Kar si želimo je, da bi na podlagi naših skupnih izkušenj obe uniji končno ugotovili, da je treba Afriko jemati kot celoto, kljub njeni raznovrstnosti, prav tako kot je Evropska unija nekaj, kljub, kljub svoji raznovrstnosti, nekaj, kar je enotnega. In tu naj zaključim takole. Afriške države so se prav tako organizirale v parlamentarno organizacijo, panafriški parlament, kjer pravimo ena Afrika, en glas in želimo zastopati afriške prebivalce tako na eh, ravni celine kot v mednarodnih okvirih. Hvala lepa za vašo pozornost. Much, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Zdaj pa še k tretjemu govorniku na tem panelu. Gre za direktorja med, regionalnega direktorja mednarodne organizacije za migracije gospoda Ambrozija, tudi vam. Dajem na voljo 10 minut. Hvala, predsedujoči. Dober večer še skupaj. Hvala za to priložnost, ki ste mi jo dali, da sem tukaj z vami in da se pogovarjamo o izzivih in priložnostih v Afriki. Mislim, da je res pravi trenutek, da se o tem pogovarjamo. Saj smo blizu naslednjemu vrhu med Afriško in Evropsko unijo, naslednji teden v Abidžanu. Skratka, gre za pravi trenutek, da ugotovimo, kakšno je stanje in pogledamo, kakšne, kakšne so vprašanja, s katerimi se bomo soočali, kakšni so izzivi, ki prihajajo pred nas in kakšne so priložnosti pred nami. Seveda bom govoril o tem predvsem stališča migracij, stališča mobilnosti, ker ti to je tisto, kar moja organizacija lahko in prispeva v tej razpravi nekaj konteksta, če dovolite, bi pojasnil, morda nekaj scenarijev, nekaj najbolj relevantnih informacij, nekaj, kar so sicer moji predhodniki že omenili. Afrika je seveda ena najbolj poseljenih celin, druga najbolj poseljena celina v tem trenutku, s kakšnimi 16 odstotki svetovnega prebivalstva, ki živijo torej na afriški celini. Hkrati gre za celino, ki ima eno najmlajših prebivalstev in celino, ki tudi pozna največjo rast populacije oziroma prebivalstva v primerjavi z drugimi deli sveta. Če to primerjate recimo z Evropo, je v Evropi podoba posem nasprotna, ravno obratna. Gre za najstarejšo celino, z najstarejšim prebivalstvom, ki najpočasneje raste. To je pomembno, kajti razprava o Afriki, še posebej o migracijah in o mobilnosti iz Afrike, je pogosto zelo poenostavljena. In sicer v časih, ko je politični diskurs zelo izgubil na natančnosti in odgovornosti, seveda gre za negativne reakcije, ki odzive na eh, stvarnost, ki jo opažamo tam in ki, seveda, ki pa pogosto ni skladna s tistim, kar je na terenu res. V zadnjih 20 letih je stanje v Afriki bolj ali manj stabilno, tu ni nekih novih dramatičnih sprememb o katerih sicer pogosto slišimo. In če pogledamo na to, kar se ponavadi kot, opisuje kot glavni problem, glavna, glavna skrb za Evropo, slišimo seveda diskurze, ki govorijo o milijonih Afričanov, ki želijo priti čez sredozemlje v Evropo. Slišimo govor o invaziji iz Afrike v Evropo in vse to seveda oblikuje neko defenzivno eh, pozicijo v Evropi, zapiranje pred drugo celino in tako naprej. V resnici pa se Afričani večinoma premikajo znotraj in selijo znotraj Afrike. Drugič, kar je pomembno, treba je razlikovati med vzorci migracij glede na dele Afrike, o kateri govorimo, podsaharska Afrika seveda se premika predvsem znotraj, severna Afrika ima bolj raznovrstne migracijske uh, vzorce tudi proti Evropi, ampak tudi proti drugim državam, v obe, uh, oba dela Amerike, veliko tudi proti Aziji. In ker obstajajo različni vzorci, obstajajo tudi različne skupine, ki se premikajo bodi si ljudje, ki si želijo azila v drugih državah, bodi si ljudje, ki si želijo izboljšati gospodarski položaj, ki se želijo pridružiti svojim družinam, tudi žrtve trgovine z ljudmi. To je danes zelo aktualno in torej tu so različni motivi, zaradi katerih ljudje se premikajo in selijo. Zadnji vidik, ki mislim, da ga je treba omeniti in je pomemben, so Zato, da bomo govorili o ustreznem scenariju, treba je povedati, da je v tem trenutku Afrika celina, ki gosti največje število notranje razseljenih oseb in beguncev. Torej, ko se pogovarjamo o migracijah, o mobilnosti med Evropo in Afriko, je zelo pomembno, da pogledamo na celotno sliko, na stvarnost, kakršna je in da tudi razložimo stvari in uh, razbijemo nekatere mite, ki veljajo in napačne podobe, uh, na podlagi katerih pogosto sprejemamo odločitve, kar se tiče naših politik, kar se tiče upravljanja migracijskih tokov iz različnih delov sveta. Skratka, vse to zahteva nek premislek o tem, da se moramo bolj potruditi, da bodo naše politike, naše odločitve sprejete na podlagi konkretnih, resničnih Eh, dejanskih podatkov, ne pa na podlagi nekega političnega diskurza, ki služi zgolj nekim političnim igram. Vidim, da sem že porabil polovico svojega časa, zato naj se osredotočim na nekatere koristi, ki jih vidimo pri ustreznem upravljanju teh tokov, migracijskih tokov, torej zelo na hitro nekaj priporočil. Prvič, Evropa zelo dobro ve iz lastne zgodovine, da so migracije strategija zmanjševanja revnosti, gre za strategijo zmanjševanja pritiska na socialne, na gospodarske sisteme držav, In seveda v nekaterih primerjih gre tudi za strategijo preživetja, kajti Evropa je to poznala, tudi Evropa je to počela po drugi svetovni vojni, tudi tukaj se je to dogajalo z velikimi pomembnimi imigracijskimi tokovi proti drugim celinam v Severno Ameriko, v Južno Ameriko, v Srednjo Ameriko. Skratka, tudi sami smo to doživeli, ne le generacijo nazaj, ne samo manj kot generacijo nazaj. Skratka, poznamo te pritiske na naše lastne družbene in gospodarske strukture. To je prvi pozitivni vidik ustrezno upravlja, ustreznega upravljanja mobilnosti in migracije. In povečevanje tudi priložnosti, tako gospodarsko kot eh, socialno, tako za migrante, kot za uh, uh, družbe, iz katerih prihajajo in v katere prihajajo. Še posebej je to pomembno v trenutku, ko se Evropa uh, so so, sooča z velikim padcem eh, demografske krivulje, ko naše statistike, tudi Eurostat, kažejo velike vrzeli na trgu dela, na različnih ravneh, ko se zahteva delovna sila, ki v Evropi preprosto ni, in ko je torej naše, zaradi našega lastnega gospodarskega izboljšanja, je treba ustrezno pogledati na migracije. Migracije so pomembne, ko govorimo o Afriki in Afričanih, tudi stališča zmanjševanja revščine v gospodinstvih, v skupnostih. Plačila, ki jih afriški migranti pošiljajo nazaj v svoje države, v svoje skupnosti, je bistveno višja kot uh, uradna razvojna pomoč. V številnih državah pomeni eno na, enega najpomembnejših virov uh, Eh, tujih valut in zaradi tega je bistveno, da ustrezno ocenimo svoje politike pri upravljanju migracij v povezavi z koristmi, ki jih Afrika in afriške države in tamkajšnje skupnosti dobivajo iz dela migrantov v tujini. Potem gre tu seveda za vprašanje diaspore, afriške diaspore, ki zagotavlja podporo domačim skupnostim, afriškim skupnostim, ki je bistvena in izjemno pomembna za to, da, da se zagotovi razvoj skupnosti na celotnem kontinentu. Kar nekaj bistvenih razmislekov je tu potrebnih, torej ko se pogovarjamo o politiki Evropske unije, kar se tiče migracij, migracij iz Afrike, najprej naslednje. Vse države so se zavezale na mednarodni ravni, najprej, kar se tiče ciljev trajnostnega razvoja pred dvema letoma, kjer je migracija na prvem, med prvi, na, zelo visoko na agendi. Tudi kar se tiče odločitve, da se migracije čim bolje izkoristijo in to je celotna mednarodna skupnost sprijela v Združenih narodih. Potem pa 2016. spet v New Yorkski deklaraciji so se države mednarodne skupnosti skupaj z vsemi, vključujoč vse eh, evropske države, zavezali nekaterim načelom boljšega ravnanja eh, v zvezi z migracijskimi tokovi. Tu moramo zagotoviti, da vse, kar bomo storili, da bo dosledno za temi zavezami, ki sem jih omenil. Zagotoviti moramo tudi, da ko sprejemamo neke ukrepe eh, interno v Evropi, da ti ukrepi ne bodo v nasprotju z zavezami mednarodne skupnosti, tako kar se tiče zunanje dimenzije, kot kar se tiče najboljšega interesa afriških držav samih, s katerimi želi Evropska unija ohranjati partnerstvo, kar pomeni enakopravne odnose, kar pomeni, da je upoštevan interes na obeh stranih, hkrati na isti ravni in hkrati to pomeni, da se izogibamo nekim vzvodom za to, da bi prišli do rezultatov, ki bi koristili le eni strani v primerjavi z drugo. Torej, kot, ko govorimo o doslednosti politike eh, upravljanja teh partnerstev, je to bistveno, tu seveda moramo še marsikaj postoriti in prepričan sem, da je parlament v izjemnem položaju, da poskuša tukaj voditi, biti vodilna institucija pri boljšem izvajanju in uporabi instrumentov, ki so nam na voljo v Evropski uniji, zato da se vzpostavi čim tesnejše, čim boljše partnerstvo z Afriko na podlagi enakosti, enakopravnosti in resničnega občutka za skupne vizije, za skupne cilje. Tukaj naj se ustavim, mislim, da sem presegal čas. Samo za eno minuto, hvala. Hvala vsem trem govornikom za vaše besede. Zdaj bomo šli na besede oziroma k gospodom eh, in gospem iz parlamenta. Gospod Galler najprej, ne le kot poslanec, ampak tudi kot vodja delegacije za odnose z panafriškim parlamentom in vidim, da se z gospodom Nkodo eh, Dangom poznate. Gospod Galler, izvolite, beseda je vaša. Attention, je vais parler en allemand. Govoril bom nemško. Ich möchte Najprej vas želim pozdraviti kot eh, predsednik delegacije za odnose z panafriškim parlamentom. Pozdraviti želim predsednika panafriškega parlamenta najprej, potem pa gospod Kododan. Veseli me, da ste tukaj in veseli me, da imamo tukaj veliko delegacijo panafriškega parlamenta, tukaj pa imamo tudi ljudi iz Nigerije, Maroka in Tunizije. Tunizije. Mislim, da to kaže, kolikšen je interes za dialog, po drugi strani pa to kaže tudi na to, da so nam v Evropskem parlamentu odnosi z Afriko pomembni. Gospod Tajani, predsednik parlamenta je odsoten, ampak vseeno samo želim zahvaliti za pobudo v zvezi s tem tednom. Mislim, da je težko poskrbeti, da se ljudje zanimajo za afriško. Težko jih je opozoriti na to, kako pomembni so ti odnosi, ampak mislim, da moramo poskrbeti, da bodo to upoštevali v vseh delih družbe. Več pozornosti moramo namenjati proti jugu. Afrika je pomembna soseda in usodi Evrope in Afrike sta tesno povezani gledati moramo tudi onkraj aktualnih problemov. Ljudje v Evropi, ko slišijo o Afriki, pomislijo najprej na begunsko krizo, ampak seveda to je preveč kratkogledno. Skupna odgovornost obeh kontinentov je mnogo širša, zato mislim, da je dobro, da izkoristimo to priložnost, da negujemo medsebojne odnose. Naslednji teden bomo imeli srečanje z panafriškim parlamentom, to je v Abidžanu. Tudi to kaže, kako pomembni se nam zdijo ti odnosi. Šlo bo za četrti predvrh, ki ga bomo organizirali parlamenti, preden bo potekal vrh med EU in AU. Hvala vam za to dobro sodelovanje in hvala vam tudi za to, da ste pripravljeni spregovoriti o temah, ki so pomembne. Gre za ulaganje v mlade. Temu naj bi se posvečali na vrhu v Abidžanu. To je tema, ki lahko vključi tudi vse druge teme. Mladi imajo največ časa pred seboj, zato moramo za mlade in z mladimi reševati ta vprašanja. Pred prejšnji teden smo s kolegi iz Afrike že imeli kongres, tam so bili predstavniki mladinskih organizacij iz Afrike in Evrope. Veliko dela smo uložili v to, da smo pripravili zahteve in pričakovanja in tudi one bodo tam v Abidžanu jasno bodo povedali, kaj pričakujejo mladi od politikov. In želim si, da ne bi samo pred vrhom, ampak tudi po vrhu kot poslanci obdržali pritisk na izvršno vejo oblasti da ne bo šlo torej samo za lepe besede ob koncu vrha, ampak da bomo poskrbeli, da se bo to, o čemer se bodo dogovorili, dejansko tudi izvajalo. To je v našem skupnem interesu, to je naša naloga kot poslancev, zato hvala za podporo vsem kolegicam in kolegom, ne samo iz Afrike, ampak tudi v Evropi moramo poskrbeti, da bo ta tema bolj prepoznavno, da se bo več ljudi ukvarjalo s tem. Hvala, da ste tukaj in v tem tednu in v naslednjem tednu se že veselim nadaljnih razprav. Hvala. Zdaj pa gospod Pancari iz skupine SND. Parlerò però soprattutto in funzione della, della Presidenza. Rad bi spregovoril nekaj kot predsednik odbora za človekove pravice. Ostajam prepričan, da odnosi z afriško celino morajo biti ustrezno obravnavani. Dobivamo kar nekaj informacij iz Kenije, iz Liberije, iz Zimbabveja. Govori se o celini, ki skuša si zagotoviti neko uh, trdno prihodnost, ampak seveda drugačno od tistega, kar smo poznali v preteklosti. Naprimer, ne obstoj uh, volitev v nekaterih državah, potem ta nedržavni udar, v, nevojaški udar v Zimbabveju, Vse to kaže na nekatere stare vzorce, hkrati pa je treba upoštevati tudi stvarnost, torej nove poti demokracije, ki morajo potekati na podlagi parlamentarnega dela, tudi če je to zelo težko. Zato imate zelo pomembno vlogo in tu bi rad slišal vaše stališče o naslednjem. Kar se tiče demokratične revolucije, ki, mora, eh, ki mora potekati na, tem, eh, na tej celini. Potem pa druga zadeva, kar se tiče Eh, gospodarstva, seveda gre tu za pomembna vprašanja, za pomembne zadeve, ki bodo pomagale pri prihodnosti, ampak ko govorimo o razvoju, tu ne govorim le o poslih, ampak tudi o človeški razsežnosti, o človekovih pravicah in eh, kaj želim povedati, mislim, da je tu vedno več težav, se pojavlja vedno več težav, da se sprejmejo nekateri pogoji, v okviru trgovinskih sporazumov. Tu mislim predvsem na to, da bi bilo treba se pogovarjati tudi o teh zadevah. Hkrati pa je težko iti po demokratični poti, če stvari ne potekajo strezno stališča prebivalstva in gospodarskega stanja. Pogosto seveda govorimo o mobilnosti, o nekaterih stereotipih na področju migracij. In posledica je, da eh, evropska pomoč pogosto ni ustrezno uporabljena. Seveda potrebujemo migracije, o tem ni dvoma. Večina teh ljudi naj bi zagotovo prišla iz Afrike, ampak želim si, raje bi rekel, treba je videti, kako stvari potekajo v Afriki. Videli smo, kako eh, je na meji med Somalijo in Kenijo, kako je z Libijo. Torej, treba je zagotoviti, da bodo upoštevane tudi pravice ljudi, človekove pravice in mislim, da tukaj moramo upoštevati tudi te osnovne zadeve. Bilateralni odnosi se prav tako morajo ustrezno krepiti. Hvala lepa. Gospod Kastaldo. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej naj pozdravim eh, besede naših panelistov in tudi naših kolegov iz panafriškega parlamenta in iz drugih afriških parlamentov. Videl sem delegacijo iz Tunizije in Nigerije, iz dveh držav, kjer sem že bil kot, tudi kot evropski poslanec v tem zadnjem mandatu ko govorimo o zgodovinskem trenutku v afriško-evropskih eh, odnosih, deset let že mineva od skupne izjave med Evropsko unijo in Afriško unijo in eh, danes pripravljamo peti vrh, torej naslednji teden v Abidžanu in eh, imam dve vprašanje za naše paneliste danes. Prvič, kako vidite prihodnost tega odnosa med AU in EU? Ali Evropska unija stopa po pravi poti, kar se tiče odnosa do Afrike? Kako naj prilagodi svojo strategijo, če morda ta pristop, ki ga razvijamo v Evropi, ni povsem ustrezen, kot je bilo že rečeno? Rad bi poudaril naslednje. Nasplošno imamo nekako občutek, da ta nekakšen maršalov plan za Afriko, ki, smo, ki, ki ga že leta omenjamo v tem odboru, na plenarnih zasedanjih, skratka, ta, ti, ti, te investicije, zunanje investicije in drugi instrumenti, da je vse to, po mojem mnenju, zasnovano bolj kratkoročno in da pravzaprav gre za nekakšne gasilske ukrepe, pri katerih se pa ne ukvarjamo z temeljnimi razlogi, ki zadevajo afriške države z tega stališča. Zato bi rad slišal od vas, kaj menite o teh evropskih instrumentih in pa tudi kot vodja programa za mlade bi rad slišal, kajti verjamem, da so, mislim, da je, da je mladina izjemno pomembna z tega stališča, tudi o tem se bomo pogovarjali oziroma se bo, bo govorilo na vrhu EUAU pred nekaj tedni sem bil sam v Abidžanu na mle, m, vrhu mladih. Prepričan sem, da ko govorimo o mladih, govorimo o bistvenih akterjih, ki bodo izpeljali uh, uh, uh, spremembe, tudi kar se tiče radikalizacije, terorizma in tako naprej. Skratka, gre za ta pristop od spode na vzgor, ampak hkrati mislim, da izobraževanje in razvoj sta najboljša načina za preprečevanje terorizma. In s tem v mislih, kako je do sedaj sodelovanje med EU in AU vključilo mlade, kako bi lahko bili bolj učinkoviti, kajti to je bistvo, za nas je bistveno, da slišimo, kaj vi menite o tem, kaj, o tem kajti naši načrti morajo, biti, morajo izhajati iz stvarnosti. Pogosto namreč delamo napako, da delamo, oblikujemo neke načrte, ne da bi dobro poslušali svoje partnerje. Zato še enkrat najlepša hvala, ker ste tukaj in upajmo, da bodo naši bilateralni odnosi, kot je bilo že večkrat rečeno, odražali ambicije EU kot geopolitičnega akterja, zato da bomo dobili res lepo podobo v tem ogledalu. Hvala. Um. Hvala, gospod Kastaldo. Zdaj pa lahko spregovorijo tudi drugi poslanci, goste iz Tunizije, Maroka in Nigerije. Če želi kdo kaj povedati, lahko dobite besedo. Nažalost, vas ne bom poklical po imenu, ampak če dvignete roko, vam bom dal besedo. Izvolite, spoštovani gospod. You just have to press the button to have them. Samo na gumb pritisnete, da se vključi mikrofon. Hvala lepa. Sem gospod Gumeral, prihajam iz senata Nigerije. Spregovoril bom o problemu migracij. Na veliko mestih smo že govorili o problemu migracij. Večina migracij poteka iz Afrike v Evropo. Rešiti moramo določena vprašanja. ki jih Evropska unija ne rešuje zaenkrat. Zato je zdaj pravi čas tukaj v Evropskem parlamentu, da se lotimo teh vprašanj. V Afriki imamo štiri regije ali države, strateško reprezentativne regije, lahko rečemo. Nigerija, Zahodna Afrika, Južna Afrika, Vzhodna Afrika, Egipt je v Severni Afriki in Etiopija v afriškem rogu. To so najbolj gosto poseljene države na afriškem kontinentu. Evropski parlament bi lahko prepričal Evropsko unijo, da pomaga graditi infrastrukturo v teh štirih državah. Če bi to storili, bodo ljudje v teh državah zlahka zaslužili dovolj za preživetje. primer, če bi Evropska unija s pomočjo parlamenta poskusila uravnotežiti gospodarstvo Južnoafriške republike, potem Južnoafričani ne bodo zapuščali te regije. Ne bodo iskali lepšega življenja druge. In če spregovorimo o Nigeriji, v Nigeriji je veliko industrije. Če bi to spodbujali, bi dobili še več delovnih mest za ljudi na zahodnoafriški obali, v Nigeriji na primer. V Egiptu imamo veliko izzivov, naprimer na področju varnosti, to je regija Severne Afrike in Bližnjega vzhoda. Če bodo te regije mirne, potem mislim, da se ljudje ne bodo izseljevali. Etiopija je problematična zaradi revščine. Izboljšati moramo gospodarstvo, zagotoviti delovna mesta. Potem so Malizi in Eritrejci ne bodo več želeli v Evropo. mislim, da bi Evropski parlament moral poseči. In poskusiti prepričati Evropsko unijo, da uvede te ukrepe. To bi res pomagalo. Hvala. Much, Hvala lepa, senator. Besedo bom dal govornikom. Sam imam nekaj kratkih vprašanj, potem pa boste odgovorili. Prvič, kar zadeva politiko Evropske unije. Vem, da imamo trgovinsko politiko, pa tudi ribiško politiko in kmetijsko politiko, ampak včasih se mi zdi, da te politike zavirajo razvoj v določenih afriških državah. Morda trgi niso dovolj odprti, morda gre za dumping izdelkov, vprašanje je tudi na področju ribištva, smo morda preveč agresivni, kar zadeva določene kraje ob afriški obali. Zato me zanima, ali lahko vi in govorniki poveste kaj o tem, kaj bi v Evropski uniji lahko naredili za to, da bi spodbudili rast, eh, tudi rast števila mladih v vaših državah. In še drugo vprašanje je vloga žensk v družbi. Sem srečno poročen in ugotavljam, da je vpliv ženske včasih dobrodošel, tako doma kot širše v družbi. To bi morda lahko. Kaj pomenilo tudi za vas? Lepo prosim, da odgovorite na ti dve vprašanje. Hvala. Torej, začeli bomo v nasprotnem vrstnem redu in če ne zamerite, bomo začeli kar z vami. Izvolite. Hvala lepa nekaj hitrih komentarjev v zvezi s tem, kar smo slišali. Najprej v zvezi s tem, da je večina migrantov v Afriki in ne v Evropi. To je poslanec izrazil kot pomislek. In to je zelo pomembno. Mislim, da sem želel prav to omeniti, ko sem rekel, da je partnerstvo med EU in Afriko na področju migracije, partnerstvo, ki mora biti res pravo partnerstvo. Evropa se trenutno preveč ukvarja z obrambo pred nečim pač, pred neko nevarnostjo. To naj bi bilo povezano z migracijskimi tokovi v Evropo. Zdi se, da pozabljamo določene druge obveznosti, ki so morda še bolj pomembne. Sodelovati bi morali z afriškimi državami pri upravljanju mobilnosti in migracij. To predstavlja velike izzive za določene države in v nekaterih primerjih so razmere za življenje res grozovite. Poglejte, kaj se dogaja v Libiji. Tam se zlorablja afriške migrante. Ljudi tam celo prodajajo na novih trgih sužnjo v Libiji. Gre za skupno odgovornost, odgovornost držav članic EU in tudi parlamentov v EU, torej ne samo Evropskega parlamenta, ampak tudi nacionalnih parlamentov, pa tudi afriških držav. Zaščititi moramo pravice teh ljudi, teh migrantov, ki so tam zajeti. To je pomemben element, ki še ni tako prisoten v politiki EU, kot bi moral biti. Ne smemo biti obsedeni s številkami, tisti, ki pridejo, se morajo vrniti in tako naprej. Številke ne smejo biti prednostna naloga. Najprej moramo poskrbeti za migrante in za lokalno prebivalstvo. Pomembne niso samo številke potem pa še prihodnost odnosov z Afriko. O tem bodo spregovorili drugi, ki imajo marsikaj več za povedati. Kar zadeva migracije, to je tisto, kar sem v bistvu želel povedati. Če želimo imeti skupno upravljanje migracijskih tokov med Afriko in Evropo, potem bomo morali poskrbeti, da bomo največ pozornosti namenjali človekovim pravicam, temeljnim pravicam ter dobrobiti ljudi. še ena zmota, ki, ali rahla zmota, ki bi jo morali rešiti. Razvoj sam po sebi ne ustavi migracij. To je dokazano povsod, to dokazujemo tudi mi tukaj. Jaz prihajam iz države v Evropi, pa že 29 let ne živim več tam razvoj ne ustavi migracij, mislim pa, da tudi ni razloga za to. Bistvo razvoja je to, da bi s tem ustvarili pogoje, da se ljudje lahko izselijo po lastni izbiri, ne pa zato, ker se morajo, ker tam ni več varno ali obstajajo socialni nemiri. Mislim, da ne smemo pasti v to zmoto, torej, če bomo zagotovili razvoj določenim afriškim državam, ki se soočajo z veliko stopnjo izseljevanja, da bomo potem ustavili izseljevanje. Ne. Če je to cilj, ki se ga bomo zastavili, bomo ne uspeli. Koherenca politike, omenili ste kmetijstvo, ribištvo, sem bi dodal še migracije, mislim, da je to tisti največji izziv. In Mislim, da je tukaj vloga Evropskega parlamenta res ključnega pomena. Želimo, da poskrbite, da bomo ostali usmerjeni v pravo smer. Naprimer, govorimo o tem, da bi se borili proti usrokom za migracije. Zato načrtujemo posege v številnih afriških državah, zato da bi izboljšali pogoje in da se ljudem ne bi bilo več treba izseljevati. No, ob enem pa v te države vračamo neznane številke ljudi. Brez pomisleka, ali bodo te uračitve dejansko vplivali na to, kar poskušamo doseči v teh državah. Dokler bomo imeli ta nasprotja med ukrepi, ki jih sprejemamo na notranji ravni in cilji, ki jih želimo doseči na zunanji ravni, bomo imeli nekoherentno politiko, ki bo resno negativno vplivala ne samo na migracijske tokove, na življenje ljudi, ampak tudi na gospodarski razvoj teh držav. Uravnotežiti moramo notranje potrebe s politiko, ki jo izvajamo v zvezi z razvojem in zunanjimi odnosi. In kakor sem povedal, evropske države so se zavezale k temu, da razvojna pomoč ne bo pogojena. Pa vendar, nekatera, nekatere odločitve v zvezi z migracijami so namenjene prav temu. Razvoj in spodbude na osnovi sodelovanja glede zmanjševanja nezakonitih migracijskih tokov. Mislim, da moramo biti tukaj mnogo bolj koherentni. Hvala. Thank you very much and we... Hvala lepa. Gospod Dan, upam, da mi lahko oprostite, če nisem pravilno izgovoril vašega imena. Izvolite. Hvala lepa. Omogočili ste mi, da govorim kot predsednik panafriškega parlamenta, ki pozna dobro celotno celino. Najprej naj se zahvalim dobremu prijatelju, gospodu Galerju, s katerim sva se ukvarjala z, že z zelo težkimi situacijami, recimo v Centralnoafriški republiki. In ko sva se v Jaundeju pogovarjala avgusta, so se države Srednje Afrike odločile za dvig ovir to je bil velik uspeh, kajti dokazali smo, da takšno sodelovanje lahko pomaga v Afriki. Potem pa, če nekaj spregovorim tudi samo o migracijah. Afrika danes pozna dve vrsti migracij. In to moramo pošteno povedati. Mi, vsi parlamentarci, si moramo to priznati. Imamo notranje interne migracije, pogosto jih danes imenujemo klimatske migracije, namreč Afrika že eh, občuti posledice eh, podnebnih sprememb. V Čadu Čad ima. Številke so se v Čadu izjemno spremenile v tej nižini, so se, se, so se, je prišlo do velikih sprememb pri prebivalstvu, do velike negotovosti. Uh, Eh, tudi zaradi Boko Haramo in, Harama. In Evropski parlament tu pozivamo naj evropske države, kot je povedal gospod Michael, imamo skupno zgodovino. Imamo skupno zgodovino in zato moramo skupaj iskati rešitve za težave v Afriki. In zaradi tega vas mi zdaj vabimo Pozivamo, da zahtevate, da se pariški sporazum začne izvajati ravno zaradi tega, ker podnebne spremembe že vplivajo na Afriko. Vemo, eh, da naše kmetijstvo danes praktično ni več mogoče, kajti ne obvladujemo več letnih časov. Našega kmetijstva nikoli ni nihče subvencioniral. Skratka, tudi tu je treba razmišljati o teh zadevah. In tu je moj poziv. Pariški sporazum za nas je bil veliko, pomenil veliko olajšanje. Po 21 letih pogajanj, po Parizu smo se v Marakešu začeli pogovarjati končno o usklajevanju teh zadev, ki so še vedno izjemno pomembne za naše prebivalstvo. Torej, tu, more, tu je treba omogoč, uh, spregovoriti tudi o situaciji v Libiji danes. Suženstva ni več, ampak danes človeška bitja v Libiji so vredna manj kot živina. Tam lahko prodate človeka, ne pa živine. Kdo pa je začel to situacijo? Libija danes ni več resnična država. Kdo tam nadzoruje zadeve? pa je bila situacija preprosta. Takrat smo imeli diktatorja, ki ga je pač treba bilo odstraniti. Ampak kaj imamo danes v Libiji? Tu si moramo deliti tudi odgovornost. Tudi vi, nek, oziroma nekaterim vaših voditeljev, tudi povzročajo takšne situacije, kot jih poznamo danes. Kar pa se tiče demokratizacije, govoril sem, Povedal sem že, demokratizacija, do demokratizacije je na celini prišlo na hitro. Kenija, recimo. Ali lahko tam, e, govorimo tam o demokraciji, če se dva, dve ljudstvi borita med sabo? Težko. Potem pa nam rečejo, če želite pomoč, se bo treba demokratizirati, ampak treba vedeti, da je danes v Afriki kakšnih 200-300 političnih strank brez prave ideologije. In to je treba upoštevati. Velika kriz v Afriki je povolilnih kriz, kaj ti uh, eh, uh, eh, osporavajo se rezultati volitev, skratka, mi napredujemo, ampak vendarle potrebujemo še nekaj časa. Kar pa se tiče Zimbabveja. gre za ljudi, ki so se borili za svobodo. E, danes pa je vodja tega gibanja, bi moral se umakniti, si odpočiti pri svojih letih in tako naprej, ampak to se ne zgodi. Skratka, lahko rečem, da vendarle smo na dobri poti, ampak potrebujemo čas. Kar pa se tiče naših odnosov z Evropsko unijo, kar od vas pričakujemo je, da boste nekoliko povečali pritisk. Hočeš, nočeš, je danes treba prenesti tehnologijo. Sam sem bil v migranskih eh, taboriščih v Italiji, v Italiji ko jih vprašaš, če želijo nazaj v Afriki, bodo rekli, ja, če le mogoče bi radi šli nazaj v Afriko. Skratka, ko je prišlo do industrializacije Afrike, če je, bilo do, če je prišlo do spreminjanja naših surovin, je to bila dodana vrednost. vrednost. Če ti ljudje odhajajo čez Saharo, čez Sredozemsko morje, vedo, da lahko tam tudi umro, umrejo, vejo, da gre pogosto za pot brez povratka in zato je tako pomembno, kaj rečemo našim mladim. Saj poznate situacijo tam. Maršalov plan zame nekaj ni, zame ni nekaj, kar bi lahko delovalo v Afriki pri nas. Je tisto, kar je pomembno, je industrializacija celine in sprem, eh, eh predelavati surovin za to, da pridemo do neke ustrezne dodane vrednosti kar se tiče vloge žensk v panafriškem parlamentu, smo postavili ženske v prvi plan. Zelo veliko se ukvarjamo z mladimi ženskami, z ženskami, to je ena naših glavnih skrbi, ampak kako rešiti vprašanje mladine, če ji ne ponudimo nečesa konkretnega za prihodnost. Ravno zaradi tega vedno rečem, sta tu dva poziva. Prvič, treba si je postaviti prave cilje za to, da bomo postavili pod vprašaj ura, uradno tisto, kar se dogaja v Libiji. Afrika si ne zasluži česa takega. In drugič, vabim vas, da zahtevate, da se spoštuje in izvaja pariški sporazum. Kar nekaj stvari se da narediti za to, da bo celina dejansko začela z pravim razvojem. Žal nisem mogel iti bolj v podrobnosti, se bom pa ustavil tukaj, zato da tudi drugi dobijo, govorniki dobijo svojo priložnost. Prva stvar, ki jo pravim, pa je, moramo si deliti odgovornost, kajti Af, eh, Evropa je se zgradila tudi na ramenih, na plečih Afrike in tudi Afrika se mora danes razvijati z ustrezno pomočjo. Hvala. Hvala. Lepa. Končal pa bo gospod senator Omu Agige. Hvala, gospod predsedujoči. Odzvati se želim na komentarje gospoda Pancerja. Govoril je o demokraciji v Afriki in o svoboščinah. govoril je z vidika razvoja in migracij. Ločevati moramo med legalnimi in nelegalnimi migracijami. Ko je kolega govoril o tem, da razvoj sam po sebi ni rešitev za rešitev problema migracij, mislim, da ima prav, ko govori o legalnih migracijah. In zato lahko zdaj spregovorim tudi o pomisleki gospoda Pancerja. Poglejmo si, kaj se dogaja v Zimbabveju. Poglejmo si, kaj se dogaja v Keniji in nekaterih drugih afriških državah, kjer je demokracija na res krhkih in trhlih nogah. Ampak ti dve državi ne predstavljata podobe demokracije v Afriki nasploh. Ali bi lahko šlo bolje, prav gotovo. Ampak strinjam se, da je zelo pomembno, da demokracija postane trdno ukoreninjena v Afriki zato da bomo dobili čim več tujih neposrednih naložb, zato da bodo prišli vlagatelji in da bomo s tem lahko odvračali od nezakonitih migracij. Vlagatelji želijo vlagati in želijo si, da bi v državah vladala demokracija in da se bi zakoni, ki so uveljavi tudi spoštovali in izvrševali. Želijo si, da bi imeli sodišča, ki so neodvisna in tudi poštena. Prav tako želijo, da bi bile njihove naložbe zaščitene. Vse to moramo upoštevati. Če nam bodo pomagale institucije, kot je EU, lahko prav gotovo pridemo tako daleč. Najlepša hvala. Hvala lepa za vaše prispevke. To je bil eden od začetkov afriškega tedna tukaj v EU. Vem, da boste afriški gosti imeli veliko priložnosti za pogovore z našo stranjo v prihodnih dneh. V sredo bomo imeli konferenco na visoke ravni, prav tako bomo imeli veliko zanimivih krogov pogovorov. Sam pa želim to priložnost kot predsedujoči v tem odboru izkoristiti za to, da se vam zahvalim. Hvala za prisotnost, hvala, da ste prišli, hvala poslancem za sodelovanje in preostanek tedna bom spremljal sklopi, tako rekoč, pa vendar. Želim vam veliko uspeha. Za danes končujemo, nadaljujemo jutri ob devetih, pravi sekretarjat. In sicer začnemo z glasovanjem. Kolegice in kolegi, lepo prosim, da ste prisotni jutri ob devetih, zato da bomo lahko pravočasno začeli glasovati. Hvala lepo vsem za prisotnost in veselim se že ponovnega snidenja z vami jutri. To je to za danes. Lep večer.